prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016, oddelek 1, parlament. Za štiri minute dobi najprej besedo poročevalec, kolega Depre. Prosim. Uh, Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Uh, Glede, glede ocene prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 je hotel, hotel, eh, želel odbor za proračun eh, se umestiti v splošni kontekst, eh, ki je predviden in predlagati realističen načrt, ki pa je torej, na eni strani realističen, na drugi strani pa Eh, smo rekli, da to mora biti 20 odstotkov skupne vsote eh, financiranja pravnih zadev. Potem, eh, glede na 2015 za delovanje, to ne sme preseči 1,6 odstotkov ubijalski napadi v zadnjem času in eh, to vrstne grožnje so nas vodile v tem, da namenimo posebno pozornost varnosti in eh, gre za 1,6 eh, odstotno povečanje takočega proračuna in 15 milijonov evrov, dodatnih e-, evrov, zato da se okrepi tudi varnost stavb, in potem, da se nameri pozornost kibernetski varnosti, kajti vsi strokovnjaki eh, Eh, se strinjajo, da je ta ukrepitev eh, tako neobhodna kot eh, nujno potrebno. Glede ciljev smo se osredotočili na operativne prednostne naloge za leto 2016 in zato je, se je skazalo pomembno, da, fin, da se osredotočimo na eno prioriteto in sicer finančna ukrepitev, ki nam bo omogočila, da bolje upravljamo svoje parlamentarno delo. Po Lizbonski pogodbi, kot vemo, eh, eh, imamo okrepljene pristojnosti glede logistike, okrepljeno je, eh, torej obstaja že kadrovska okrepitev, ne pa tudi tisto, kar se nanaša na delegirane akte in našo zakonodajno dejavnost, torej več ukrepov nameravamo predlo, predložiti eh, in sicer eh, skladno s svetom. Potrebno je izvajati nadzor nad izvedbenimi akti, nad delegiranimi akti. Potem je tu drugi ukrep. Gre za poziv, eh, poziv eh, predsedstvu, ki mora predvideti novo eh, ureditev, ki se nanaša na lokalne asistente. In akreditirani asistenti, ki so nujno potrebni, da omogočajo omogočijo poslancem, da lahko upravljajo svoje delo zakonodajalcem, zakonodajalsko delo. Tretji ukrep. Poleg eh, prej omenjenega ukrepa je bil sprejet eh, tudi sklep, da, eh, da se poveča nadomestilo nadomestilo, ki se nanaša na podporo Vendar pa žal to ni naletelo eh, na eh, strinjanje, eh, tega predloga niso sprejeli. Po letu 2011, ko, ko bi bilo potrebno dejansko revalorizirati plačilo najbolj usposobljenih, usposobljenih kadrov oziroma uslužbencev. In hkrati pa je tu zelo jasna podlaga. In sicer eh, šele, ko bo prišlo do sprejetja nove ureditve sa strani predsedstva, eh, zato da bi lahko bolje spremljali lokalne asistente in tudi zmanjšali njihovo število. Četrtič, eh, ko se meri uspešnost eh, poslancev. To, eh, tu ne gre samo za količino, temveč tudi na, eh, za kakovost. Tako da bi lahko tu predvideli sistem, ki bi omogočil, da ne prihaja več do nekaterih odklonov. In konferenca, predsed, konferenca predsednikov pa mora spremljati te ukrepe in potrebno je to storiti, eh, kajti, eh, kot vemo, eh, so tu tudi zadeve, opravljajo se tudi zadeve, ki pravzaprav nimajo zelo veliko pomena. In tu so ocene in sicer v okviru nepremičninske politike in naj sklenem, Najlepša hvala, zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v Senci, kakor tudi osebju odbora eh, za odlično upravljeno delo, pa tudi sodelavcem eh, političnih skupin. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, gospod, gospod eh, poročevalec. Hvala za to izčrpno poročilo. Sedaj bomo prisluhnili govorcem iz posameznih političnih skupin. ELSD. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu Depreju. Predvsej ur sva se pogajala, pošteno, trdo in mislim, da je rezultat dober. Kaj ti gre za to, da moramo videti, kako bi v tem obdobju kar najbolj optimalno pravili naše delo. Predsedniki vlad in držav pravijo, da proračun v naslednjih sedmih letih mora biti znižen za 4 odstotke in vsako leto moramo v petih letih znižati za širo zaposlenih za odstotek. Zato je jasno, da je tudi razmerje v splošnem proračunu tako, da se administraciji nameni 6 odstotkov in tukaj nam je ostalo še nekaj manevrskega prostora. Zahvaljujem se poročevalcu, kajti glede na trenutne razmere smo pokazali, da znamo vačevati. Kar se tiče prilagoditve posameznih sredstev, še prav posebno sredstev za sekretariat, najviše zgornja meja, o katerih se vedno znova pogovarjamo, tukaj pozdravljam, da so posamezne politične skupine imele različna mnenja. Mi smo mnenja, da bi poslanci morali individualno odločati, kdo potrebuje manj, manj asistentov, manj praktikantov, kdo potrebuje manj storitev, pač lahko to stori, to je dobro za davkoplačevalca. Torej, strinjamo se, da imamo nek minimum, potem pa se učinkovito ravna s temi sredstvi. Potem pa imamo nekaj poslancev, malo poslancev v parlamentu, ki so izredno obremenjeni in mm, potrebujejo za to učinkovite asistente na tem področju. Zato je pomembno, da najviše zgornje meje tudi lahko izkoristimo. Gre za to, da se lahko storitve v parlamentu dobijo le na zahtevo in varstvo podatkov je tudi zelo pomembno načelo v parlamentu, poleg preglednosti. Obe načeli morata biti usklajeni. In na koncu ima poslanec tudi odgovornost, prevzeti, mora prevzeti odgovornost za svoje izdatke in tega ne sme napetiti administraciji. Hvala lepa, gospod Rubih. Sedaj po imenu SND, kolega manjka minuto in pol. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, spoločne bojuje... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Skupaj se borimo za višjo kakovost življenja za naše državljane. Včasih pa si sami mečemo uvire pred noge. Primer pošiljamo pisna poročila komisiji in to število se viša. 1700 ustnih vprašanj ali pisnih vprašanj je že bilo na mesec. To seveda pomeni, da moramo plačevati desetine ljudi. Milijone evrov plačujemo za to vajo vsak mesec. To je zelo težko, vendar pa za nekatere pravega odgovora še ni. Tudi komisija včasih podcenjuje, kako pripraviti ustrezen odgovor morda se jim zdi samo še eno vprašanje v nizu na kupu. V odboru za proračun smo to v polni meri podprli v imenu vseh skupin. Če ne bodo spletni portali to kvalificirali kot eh, nekaj, kar se šteje k dejavnosti poslanca, bo to potem prečevalo veliko sredstev, ker ne bo do več poslanci tega počeli. Pos Istočasno pa bo to ustvarjalo več prostora za poslance, asistente za poslene, da se ukvarjajo s pravimi težavami. Kolegice in kolegi, v odboru za proračun smo po dolgih razpravih našli kompromis. Kakorkoli že sedaj pa imamo drugačen kompromis tukaj in skušamo popraviti prvotni predlog. Če že resnično želimo spremeniti temo, potem glasujemo za predlog odbora za proračun. Predlagali bomo druge ukrepe potem jeseni. Hvala lepa, veselim se sodelovanja. Vielen Dank. Hvala lepa. Minuta. Politična skupina EKR. Kolega Anders Vistisen. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at takke rapportøren for det arbejde, han har. Hvala lepa. Poročevalcu za upravljeno delo. Mislim, da je največja nagrada ki mu jo lahko izrečemo to, da se je uprl ekstravagantnim zahtevam po povišanju proračuna. Pogajanja med predsedstvom po eni strani in oborom za proračun po drugi strani s gospodom Deprejem kot poročevalcem so bila dobra. Resnično mislimo, da bi lahko zadeve bile veliko slabše. Čeprav ne moremo priporočiti podpore za proračun Evropskega parlamenta, Zakaj? Ker smo včasih krize in ker ima veliko držav članic težave in mora varčevati. Zato je nespremljivo, da bi pa mi povečevali proračun, čeprav ni tako slabo, kot bi lahko bilo. Razumeti moramo, da ne, ne moramo razumeti, da imam povišico nadomestil za nove sodelavce. To je napačen signal za državljane. Zato tega ne moremo podpreti. Hvala. Hvala lepa. V imenu GUE NGL, minuta in pol. Junus Omadži. Hvala, gospod predsedujoči prisrčno čestitam našemu poročevalcu za kakovost njegovega poročila in sicer toliko bolj, ker njegovo delo nikakor ni bilo lahko delo. Šlo je za to, da eh, se, da se doseže eh, prihranek 10 milijonov glede na prvotni predlog eh, predsedstva. Poleg tega pa smo lahko ugotovili med razpravami, da je prihajalo do primerov nepričakovanih primerov, eh, potuhe lahko rečemo, eh, ki eh, pa so pomenili zelo neustrezne rešitve in niso odražale potrebnega kompromisa med nami. Gre za različne ovojnice, kot so naprimer povečanje nadomestil za sekretarjat, potem tudi tisto, kar je namenjeno pre prenovi eh, pisarn, to, kar je namenjeno asistentom in tako dalje. In vprašanje, ki si ga zastavljam, ki si ga moramo zastaviti, je, ali so ta povečanja resna v kontekstu, eh, ko eh, se morajo, ko morajo države pravzaprav delati in ko so od njih zahtevajo vse večje žrtve. Hvala lepa. Ja? Ja? Geschichte, Kollege. Im Namen Zelenich, Indrek Tarant, Minuta. E, danke, Herr Präsident, Herr Kollege. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej naj čestitam poročavcu gospodu Depreju za zelo participativno metodo pri pisanju tega poročila in pri omejevanju povišice proračuna. Kot e, pogumni kapitan je usmerjal to ladjo med Scilo in Karibdo, če lahko citiram podpredsednika Vilanda in uh, generalnega sekretarja um, Velaja in, in jo primerjam s tema antičnima enakoma. Kakorkoli že, nihče ni zadovoljen, tudi zeleni nismo. Najprej. Kat, Konrad Adenauer, zgradba, to bi morali financirati s posojili. Morali bi seveda sedaj to izkoristiti, ko imamo tako niste, nizke obrestne mere. Drugič, povečanje nadomestila za sekretarjat se zdi za zelene v nepravem času zaradi ekonomskih razmer. Tretjič, povečanje izdatkov za IKT in kibernetsko varnost letos, približali se bomo 150 milijonom evrom, projekti so dragi, kot je tudi kupovanje iPadov za poslance. Sponzoriramo Gatesa iz Microsofta, za kar sedaj še Apple. morali bi imeti podporo softveru, ki je brezplačen za vse. Pomembno je, gre za sredstva. Še 10 sekund predsedujoči mi dajte. In potem ne nazadnje, osebno se mi zdi, da je največja varnostna grožnja preslabo plačani asistenti in da to ni največja grožnja, ki prihaja strani terorizma. Torej potrebujemo več sredstev za dobro plačane asistente. Hvala lepa. Da, denar je pomemben, čas pa tudi, pravi predsedoči. Nekateri pravijo, čas je denar, torej držite se odmerenega časa. V imenu EFDD Marko Vali minuta. Si, grazie, prezidente. In questa relazione. Hvala lepa, predsedoči. V tem poročilu se upravičeno izpostavljam, prosim, da to preberete, da mora biti Evropski parlament vzoren pri proračunu in se ne sme odmakniti od resničnosti in zahtevati vedno več od državljanov. Zato mi kot politična skupina postavljamo vprašanje, zakaj se naše plače spet višajo. Dodatni milijoni. Tudi potni stroški za Strasburg se bodo povečali skoraj 3 milijoni. 15 milijonov vsako leto dodatno za plače že dobro plačanih uradnikov. Prav tako bi radi vedeli, zakaj se izdatki za zgradbe podvajajo. Če želimo tukaj storiti več, dobro, vse lepo in prav, vendar pa potem ne potrebujemo tudi hiše evropske zgodovine. Prav tako se povečuje sredstva za politične skupine in ustanove. Je to tisti vzor, ki si ga želimo imeti? Jutri bomo videli, kdo želi voditi razumno varčevalno politiko in kdo se za to dejansko zavzema. Hvala lepa, gospod Vali. Sedaj pa posamezni govorniki, najprej Bernd Kölmel, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu Deprejo za njegovo delo najprej. Večkrat je bilo že izpostavljeno, ampak mislim, da lahko to storim še enkrat. Živimo v času, težke finančne ekonomske krize. Pol milijarde evropskih državljanov dnevno dobiva sporočila, da morajo vačevati. Sedaj pa imamo proračun Evropskega parlamenta in biti moramo vzorni. Veselim se, da je omejitev izdatkov omejena na 1,6 odstotka. Istočasno pa moramo delati na tem, da bi to majo še znižali. Zadati si moramo prave prednostne naloge. To je za me še prav posebno področje IT. Tukaj moramo biti vzorni, kajti brez IT ne bi več bili operativni. Torej, moramo nujno poskrbeti za to, da ne bo prišlo do težav. Po drugi strani pa je tudi že bilo rečeno, da moramo več storiti za varnost stavb. Tukaj pa mislim, da financiramo učinke placeba ki pa ne prinesejo prav veliko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kölmer. Sedaj pa Sander Lones, tudi minuta. Well, mener, eh, voorzitter, collega's. Eh. Hvala lepa, predsedoči, kolegice in kolegi. Evropa se bori s težavo verodostojnosti. Obstaja verzel med EU in državljani. EU nima več prave baze. Ta analiza velja že leta in to vedno znova ponavljamo, vendar pa se nič ne naučimo že 20 let računsko sodišče zavrača proračun, že 20 let evropski proračun sprejema ta proračun. In vsako leto doživljamo, da si želi Evropska unija več in več sredstev, čeprav državljani in države članice vrčujejo. Sedaj bomo za poslance namenili 1500 evrov več za osebje vsak mesec. Kolegice in kolegi, Tako pa ne bomo izboljšali podpore za EU. Mi v EFDD smo proti, v EKR smo proti, jaz tudi in večina flamskih poslancev je napovedala, da bodo glasovali proti. Žal to ne bo zadosti, zato pozivam druge politične skupine, da jutri pošljajo jasen signal pri glasovanju. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedujočega. Vsak dobi minuto. Tri imam. Najprej gospod Negresko minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să iau cuvântul pe acest... Hvala lepa. Predsedoči, sem v odboru za proračun in moram reči, da sem predvsej razočaran. V bistvu pa je ta tema moja priljubljena. Vendar pa mislim, da se bodo sedaj nekatere neenakosti odpravile, druge pa ukrepile. Pozabili smo, da je v določenih državah tako, da pač imamo minimalne plače. V Romuniji imamo pa maksimalno plačo, ki je veliko pod minimalno nekaterih drugih držav. Tudi v mojem volilnem okraju je omejeno število asistentov. Takih mehanizmov ni v vseh parlamentih. Mislim, da bi to že morali jasno in glasno izreči, ne glede na stroške. Pokazati moramo, kaj se počne v Evropskem parlamentu. Demokracija nekaj stane in ne smemo vrčevati pri njej. Hvala lepa. Minuta Marijas, Matijas. Hvala lepa. Tri stvari bi rad omenil. Najprej proračun predvideva določena sredstva, povišanje sredstev za sekretarjate odborov. Za odbor za promet pa nič ne vidim. To je zelo pomemben odbor. Ima tesen stik z državljani Evropske unije. Gre za mobilnost in to je edina možnost, da se Evropski promet neposredno obrne na državljane. Rad bi torej se zauzel za povišanje sredstva za sekretariat za odbor za promet. Potem pa, kar se tiče omejevanja števila naših vprašanj, pa saj to je naše parlamentarno delo. Če bomo to omejevali, potem bomo omejevali naše delo. Prepričan sem, da če bomo to omejevali iz ekonomskih razlogov, potem ne bo prišlo do pravih sebinskih rešitev. Hvala. Hvala. Zadnji v catch-the-eye postopku je Ivan Jaka, gospod predsedajoči. Najprej bi se želel zahvaliti kolegi Depreju za njegov trud, ki ga je vložil v to, da bi nam lahko predstavil ta dokument. Dovolite, da povdarim to, kar smo že slišali vložiti moramo v našo varnost, tako fizično varnost v stavbah v Bruslju, kot tudi v tej stavbi. Seveda pa moramo vlagati denar tudi v našo eh, kibernetsko varnost, o tem ni nobenega dvoma, kajti smo odlična tarča za tiste, ki nas ne marajo. Želel pa bi poudariti še nekaj. Gre za problem asistentov, in eh, financiranje naših uradov. To je sprožilo veliko polemiko. Ne vem, želel bi slišati, kako razmišljate o tem kontekstu v prihodnje, kajti ne vem, kakšna bo situacija na Hrvaškem. Bodo asistenti delali doma, bodo lahko v Bruslju, bodo lahko nadaljevali s svojim delom. In zanima me tudi, kdaj bo vse skupaj začelo sploh veljati. To je tudi nekaj, kar je posebno jasno. Ja, ja. Hvala, kolega Jakovčič. Za dve minuti dobi besedo še poročevalec gospod Depre. Uh, monsieur le Président, Gospod predsedujoči, najprej bi eh, odgovoril na dvoje vprašanj, katerim sem bil pozval. Vedno boste lahko eh, spraševali, gospod Marijas, tega ne bomo ukinjali eh, in eh, celo pet vprašanj na poslanca bi pomenilo 60 na parlamentarni, eh, za parlamentarno leto. In eh, parlamentarci zastavijo 60, manj kot 60 vprašanj na leto veto. 20 odstotkov poslancev pravzaprav pa poda eh, več kot ali pa polovico vprašanj, eh, tako da pravzaprav to nima eh, veliko interesa. Imate pa vsem pravico, da razmišljate, kot razmišljate, enako velja za me. In lahko me tudi pozovete in, in odgovoril vam bom. Kar zadeva izvajanje. reforme, pa tudi doseganje boljšega ravnotežja med, eh, eh, med parlamentarnimi in akreditiranimi asistenti, je z, s predsedstvom predvideno, da pride do te reforme s 1. januarjem 2016, če tudi bo obstajalo prehodno, šestmesečno prehodno obdobje, eh, kajti eh, poslanci imajo tudi eh, nekatere obveznosti, jih, s katerimi ne morejo kar tako zaključiti. In sicer bi bil predlog proračuna povsem drugačen. Kot poročevalec moram skušati najprej se zelo zjediniti z odborom za proračun, potem pa s predsesom. Ko govorimo o kompromisu, govorimo o tistih stvarih, ki so nam bolj všeč in tistih, ki so nam manj. Sprejemam izrečene kritike, zlasti se strani vseh, vseh tistih, ki so govorili v dobri veri. Nečesa pa ne trpim. To so populistične pripombe. In, nek, in v nekaterih pripombah je zaznati, da v tem eh, proračunu zakonu, ki ga bomo dali na glasovanje, da je predvideno oziroma da je to narejeno tako, da bodo lahko poslanci pospravili v žep več denarja. To je popolnoma zgrešena, to ne drži, gre samo za to, da jim omogočimo, da bolje delajo, bolj učinkovito. Te, kri, teh kritik ne sprejemam, eh, namreč tak, to vrstnih populističnih kritik. Potem Eh, tudi dejstvo, da eh, nekateri državljani zavračajo Evropsko unijo. In res je, da eh, v takih pripombah lahko tudi zaznamo, da je to nekaj, kar vodi v takoj smeri. Hvala lepa. Hvala, gospod Debrez. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri.